orožje, ki smo ga ravno tako uspeli dokaj uspešno preoblikovati. S tem smo zaključili razprave za danes. Naslednje zasedanje je jutri. Hvala vsem.